Sedaj pa besedo dobi gospod Mlinar. President. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rada bi pohvalila nemško kanclerko Angelo Merkel. Pogosto jo napačno kritizirajo, da je zaustrila eh, begunsko krizo in eh, v svet povabila v Evropo. Ne, Evropi je dala človeški obraz in uh, jasno povedala to, kar bi morali podpreti vsi. Pravica eh, do azila je eh, ena izmed eh, temeljih vrednot Evropske unije. Seveda je potrebno sodelovati z državami. To je pomemben korak. Zato me veseli, da se bomo jutri pogovarjali z kanclerko tukaj v Evropskem parlamentu, da bomo lahko prisluhnili njenim načrtom za prihodnja leta. Veseli me tudi, da bo z nami predsednik Oland. Eh, čeprav njegovih dejavnosti ne morem eh, ravno eh, pohvaliti. Namreč situacija v Kaleju je nesprejemljiva. Preden obtožujemo druge države, bomo morali pomesti pred lasnim prakom. Gospod Lejerik ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči podpreti moramo države, eh, humanitarne organizacije, eh, sindikate, eh, državljane in vse tiste, ki pomagajo beguncem. Naloga Evropske unije je, da jim pomagamo in da jim zagotovimo ustrezna sredstva za preživetje. Moramo jim dati streho nad glavo, hkrati pa jim moramo zagotoviti tudi zaposlitev in zaradi tega bo potrebno eh, pregledati eh, tudi finančno politiko eh, v državah članicah. Zagotoviti je potrebno mednarodno zaščito za te begunce, ki bežijo pred vojno. Potrebno jim je zagotoviti varni vstop v Evropsko unijo. Poleg tega pa bi morali jasno povedati tudi, eh, da Evrope za 500 milijoni prebivalcev eh, ne more osvojiti 700 tisoč eh, beguncev. Naša zgodovina temelji na gospodarski in kulturni raznolikosti. In v skladu z to tradicijo bi morali tudi nadaljevati. Gospa Gal. Zelo presenečena sem eh, glede tega, eh, kaj sem ponovno slišala na račun Mačarske. Mačarsko eh, napadate, izjave so neupravičene. V resnici namreč gre za učinkovito podporo beguncem. Potrebno jim je zagotoviti ustrezno pomoč na Bližnem vzhodu, namreč tisti begunci, ki so tam, so pravi begunci, ne pa ti begunci, ki obmetavajo. Eh, policiste eh, z eh, kamenjem ali pa ki organizirajo proteste v Kaleju v Franciji. Če ima nekdo pravico do azila, potem mu moramo seveda zagotoviti varno pot do Evropske unije. Tako bomo res pomagali tistim, ki trpijo zaradi vojne ne pa, da se eh, begunci odpravljajo na dolgo pot eh, v Evropsko unijo, potem pa pravzaprav ugotovijo, da nimajo pravice, da tukaj ustanejo. Zavarovati moramo zunanje meje Evropske unije, vsi se moramo držati pravil Evropske unije, poleg tega pa moramo jasno povedati tudi, da vseh beguncev ne bomo mogli sprejeti. Le na ta način bomo lahko pomagali beguncem. Sicer se bomo le pretvarjali. Hvala lepa. Gre za humanitarni položaj beguncev in začela bom z balkanskimi državami. Smo v preteklih letih res storili eh, dovolj eh, za demokratičen in gospodarski razvoj te regije ali pa nam je bilo prav malo mar, kaj se tam dogaja. Situacija v begunskih taboriščih v eh, Jordani in v Libanonu je nesprejemljiva ni dovolj sredstev eh, za eh, izobrazbo, za šolanje eh, begunskih otrok in, zato, in sicer zato, ker Evropska unija ni zagotovila dovolj sredstev. V Turčiji begunci nimajo pravice do azila, ne dobijo nobene socialne podpore in nimajo pravice do zaposlitve, torej ne morejo ostati v Turčiji. To je potrebno spremeniti. V Evropski uniji pa ljudi obstreljujemo eh, ali pa eh, nasilno preganjamo na zunanjih mejah eh, Evropske unije. Situacija na mačarskem je nesprejemljiva, ampak priznajmo, predolgo si je preveč držav članic zatiskalo oči. Dejali so, s tem nimamo nobenega opravka, s tem morajo opraviti države na zunanjih mejah. Sedaj ne gre za zaščito državljanov, ampak za uh, temo um, ograditve. Evropska unija uh, se ne sooča z prevelikim izzivom, uh, se pa očitno s prevelikim izzivom sooča svet, ki ne more najti skupnih evropskih odgovorov. Sedaj moramo poskrbeti za zagotovitev vseh eh, sredstev eh, na ravni Evropske unije in pa na ravni držav članic, tako da bomo lahko poskrbeli za registracijo beguncev za pomoč tretjim državam, za pomoč tranzitnim državam in tako naprej. Državljani Evropske unije potrebujejo Evropski svet. Uvažajmi gospodin predsedatelj, gospodin komisar, uvažajmi kolegi. Gospod Džambatski gospod komisar, kolegi. To brezpredmetno eh, in brezplodno razpravo imamo že kar nekaj časa. ISIS eh, je poskrbel za to število beguncev, že leta povdarjamo, da je Turčija k temu prispevala, s tem, ko je bombardirala kurde v eh, Iraku. Ponavljamo, Eh, da bomo lahko to krizo zajezili le z vojaškim posegom, da bomo le na ta način lahko zavarovali evropski kontinent, ampak nažalost se ni premaknilo nič. In eh, moja domovina Mačarska trpi zaradi beguncev eh, in nobenega pravega razumevanja ni za to. Nihče ne razume, kakšna je razlika med begunci in pa priseljenci. Priseljenci prihajajo iz varnih držav kot je recimo Turčija. Nasprotujem uh, vsem kvotam in pa uh, vročim točkam, kajti vsi uh, ti ljudje so namenjeni v Nemčijo. Ne, Gospod Radoš, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Begunska kriza je pravzaprav pokazala šibkost evropskih politik. Politika azila pravzaprav ni prava politika, ampak eh, je zgolj protokol, ki ga nihče ne spoštuje. Šengenski nadzor uh, se je povsem izmaknil nadzoru in uh, nadzora na notranjih mejah tako ali tako ni. Eh, Hrvaška, eh, mala eh, država, se je v 90-ih letih morala soočiti z velikim valom beguncev in sicer 600 tisoč beguncev iz Bosne in Hercegovine je prišlo takrat na Hrvaško. In Evropska unija ni rešila situacije v Bosni in Hercegovini, ampak zunanja sila. In podobno se danes dogaja v Evropski uniji. Države vsaka na svoj način eh, rešujejo krizo, eh, poleg tega pa zunanje sile eh, rešujejo krizo v skladu z svojimi interesi. In tako kot je kriza v Bosni in Hercegovini vodila v boljšo politiko na Hrvaškem, tako upam, da bo tudi ta kriza vodila v boljšo skupno evropsko politiko. Gospod Huntis. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Politika, ki jo vodimo v Evropski uniji, je svetohlinska. Vodstvo Evropske unije se bolj osredotoča na zatiranje kot pa na solidarnost. To pomeni, da zgolj Vzpodbujamo situacijo, eh, ki je Egejsko in pa Sredozemsko morje spremenila v grobišče. Nismo našli humanitarnega odgovora na krizo. Potrebujemo odprte centre za begunce. Eh, zagotoviti moramo spoštovanje pravic beguncev in poleg tega varen prihod v Evropsko unijo. Ustrajanje pri eh, Dublinski uredbi, ki je zastarela, nas bo vodilo eh, le v situacijo, v kateri bo na 100 tisoče beguncev obtičalo v Grčiji. Potrebujemo nov pristop, potrebujemo nova središča za begunce. In pri tem nam mora pomagati agencija Frontex. Hvala lepa. Elmar Brok. Gospod Brok. Gospod eh, predsedujoči, gospod eh, podpredsednik, drage kolegice in kolegi, predsedujoči svetu. Države članice so v preteklosti storile velike napake in ravno tako tudi Evropska unija, ampak to nam pravzaprav sedaj ne pomaga. Potrebno bo rešiti problem, problem, ki ga številni nismo želeli priznati. In sicer zaradi eh, tega, eh, ker. Eh, je šlo za eh, pravico do azila in pa za eh, sposobnost odziva strani držav članic. Pravica do azila je ena izmed temeljnih pravic Evropske unije, vendar pa je potrebno poskrbeti za to, da bodo begunci ustrezno obravnavani, da bo postopek eh, dovolj hitro potekal in da eh, bodo tisti, ki eh, nimajo pravice, da ostanejo v Evropski uniji, poslani tudi nazaj. Zato se zahvaljujem Evropski komisiji, da je upozorila Nemčijo, da ti postopki potekajo prepočasi. Vendar pa se moramo soočiti predvsem z vzroki kajti državljani ne bodo sprejeli razprave, ki se bo osredotočala zgolj na simptome. In tukaj je pomemben akcijski načrt Evropske komisije, tudi včerajšnji pogovori z Turčijo. Ampak, če ne bomo poskrbeli za konec vojne v Siriji, če ne bomo poskrbeli za to, da se američani in Rusi usedejo za skupno mizo, ne bomo dosegli ničesar. Kajti različne države sedaj bombardirajo Sirijo, ampak vsak bombardira nekoga drugega. Če ne bomo imeli eh, enotne politike, eh, nove politike za Afriko, nove trgovinske politike, eh, nove podnebne politike, ki bo vključevala tudi povezavo z begunci, potem nas naši državljani več ne bodo podpirali. Torej čas je, da poskrbimo za ta uh, veliki met in da uh, o tem poročamo tudi našim državljanom. Še enkrat vas prosim, da spoštujete čas za govor, kajti glasovanje je sedaj predvideno ob 12.45 minut. Ampak z vsemi govorci, ki jih imam na seznamu, bomo presegli uh, tudi uh, to omejitev uh, in bomo glasovali po 13. uri. Gospod Morajš. Thank you, President. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, tema te razprave je dobrodošla. Eh, tudi to, kar je povedal gospod McEwan, namreč gre za to zunanjo razsežnost, eh, ko govorimo o tej, ko to umeščamo v politično razpravo o beguncih. In potrebno je tudi občutiti vso nujnost tega vprašanja, kaj ti gre za konflikt, zaradi konflikta v Siriji približuje se eh, zima in potrebno je razumeti, kaj to pomeni. Eh, gre za sredozemsko območje, potem za eh, ta druga področja, kjer se to dogaja. Zato potrebujemo tudi zaš mehanizem zaščite, civilne zaščite in eh, glede podpredsednika eh, Timmermansa potrebno je reči, da potrebujemo tudi mehanizem za prerasporeditev ljudi in eh, to umestiti v celotno vprašanje, ki zadeva pot spet v smeri teh tako imenovanih hotspots oziroma vročih točk. Potrebujemo rešitve, ki bodo jasno prepoznavne tudi s strani naših državljanov. Gospa Torenca. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Menim, da ta razprava poteka nekaj eh, dni eh, po obletnici katastrofe eh, na Lampeduzi. Več kot stotine trupel je bilo naplavljenih na libijsko obalo. Le v letu 2015 je več kot 60 eh, tisoč oseb izgubilo eh, življenje. Čas je, eh, da najdemo humanitaren odziv na krizo. Evropska unija mora sprejeti svojo odgovornost. 120 eh, tisoč eh, beguncev eh, naj bi razdelili glede na kvote, to je le kaplja v morje, potem so tukaj razlike med podnebnimi migranti, ekonomskimi migranti. In pa eh, begunci, eh, potrebno je poskrbeti za humanitarne koridorje, spoštovati je potrebno eh, Dublinsko uredbo in poskrbeti za konferenco na temo sredozemskih držav. Gospa Koraca Bil. Ljudje, ki bežijo v Evropo, pravico imajo do človeške obravnave na podlagi prizade podpore Jordani, Turčiji, tudi Srbiji, več podpore tudi tudi eh, s strani mednarodnih organizacij, kot so UNHCR. Ni dovolj samo, da sprejmemo to zavezo. Potrebno je delovati hitro in z enostavnimi eh, postopki. In eh, bila sem na čelu delegacije Libe v Lampedusi. In Eh, lahko ugotovimo tudi, da je šlo tu za učinkoviti sistem zaradi, eh, zaradi operacije Mare Sicuro na italijanski strani in drugih prizadevanj. In eh, evropsko sodelovanje, človekoljubno sodelovanje je bistvenega pomena za reševanje življenj. Potrebno je spremeniti način delovanja, potrebno je to razširiti, osredotočiti se na vzhodno pot iz Turčije, Egipt, Grčijo in Južno Italijo. So zakoniti načini eh, predsedujoči, eh, vendar so tisti, ki tega ne izvajajo. Potrebno je preiti eh, tudi na sistem zavezujočega, zavezujoče nastanitve in ne nezavezujoče. Vključno z registracijo, jemanjem prstnih odtisov, vse to je bistvenega pomena za zagotovitev delovanja šengenskega sistema prostega pretoka ljudi. Grazie. Podpredsednik Sasoli, hvala lepa gospod predsedojoči. Rad bi pozval uh, vse uh, eurofile v tem parlamentu, uh, kajti z eurofobi se nima smisla pogovarjati, da zagotovimo ustrezen sprejem za begunce. Poleg tega pa moramo iti še dlje. Uh, pokazati moramo, da. Uh, bodo eh, zaključki sveta eh, tudi ustrezno izvedeni, da se bodo spremenili v dobre politike in v dobre prakse. Potrebno je zagotoviti za ustrezno evropsko koordinacijo, ki bo eh, znala povezati nacionalne politike. Potrebujemo tudi ustrezen odziv na zunanjih mejah, tako da bomo zagotovili varnost v Evropski uniji. Civilna zaščita eh, in pa eh, mejne enote so ključnega pomena in Evropski parlament in Evropska komisija morata sodelovati in pripraviti eh, predlog v tej smeri. Hvala predsedujoči najprej. Eh, eh, pod, eh, podpiram oziroma pozdravljam sprejetje odločitve o dodatnem kreditu. Potem gre tu tudi delova, za delovanje agencij. Potrebno je, potrebno je imeti na umu tudi izobraževanje mladih beguncev in se ukvarjati tudi z psihološko podporo in sodelovanje sodelovanje so, eh, sosednih držav, zato da bi to potekalo v dobrih razmerih. Govora je o 130 tisočih mladih sirskih študentov, eh, ki eh, čakajo na eh, dovoljenje za prebivanje že od leta 2011. Potrebno se je dosledno odzvati na to krizo. Pozdraviti je potrebno prizadevanje tudi posebne napore Libanona in Jordanije, kajti to je zelo pomembno in zato se moramo tudi sami ustrezno odzvati, zato da bi omogočili sporočili tem eh, državam, eh, da eh, pripomorejo k temu, da se ta regija stabilizira. Diaz de Mera. Gospod Diaz de Mera. Hvala lepa. Prvo, kar je potrebno narediti, je tudi predvideti eh, sredstva z eh, vidika eh, prehrane, potem tudi opredeliti oziroma identificirati te begunce, potrebno je ukrepiti tudi boj proti nezakonitim migracijam in zagotoviti učinkovito pomoč beguncem. Človekoljubna pomoč pomoč je torej potrebna koordinacija vseh naporov eh, na mednarodni ravni, vključno z nevladnimi organizacijami. Potrebno je tudi spostaviti ustrezno infrastrukturo v ta namen, ki bo imela na voljo tudi potrebno osebje, da bi lahko olajšali nadzor, eh, in, eh, nadzor na meji in zagotovili integracijo beguncev skozi posebne programe pomoči in eh, vključevanja. Potem eh, donatorske konference so tudi podrejene. Hvala lepa. Gospod Koelje. Gre za izredno veliko humanitarno nujnost, s katero eh, se soočamo. In Komisija je sprejela pobudo, dala dobre, dobre predloge in vendar pa Svet ne sme pozabiti, da ne gre za krizo na mejah, temveč da gre za begunsko krizo. Zato je potrebno izboljšati pomoč, vendar ne eh, s tem, da eh, zapravljamo denar na neustrezen način. Potrebno je predvideti ukrepe in razumeti, da eh, je 120 tisoč premalo glede na vso razsežnost problema. Države članice danes morajo spoštovati pravo, izvajati svoje pooblastila kot varuhi pogodb, zagotavljati spoštovanje eh, prava torej, in si zagotoviti, da eh, so naprimer države, eh, ki se nahajajo v, v sosedstvu, to je nikoli poprej še ni bilo tako potrebno sodelovati kot sedaj. Gospod Zver. Danes sem prebral

Hvala lepa. Hvala za besedo. Vesela sem, da prehajamo od besed k ukrepom in eh, Češka republika ne protestira proti temu, da je bila preglasovana v svetu. Želimo biti del te solidarnosti in sodelovati pri financiranju pomoči. V zadnjih treh letih smo eh, prispevali 300 eh, tisoč evrov v ta namen. In komisarja kakor tudi eh, ministra bi vprašala, zakaj ne vključujemo tudi Egipta med te varne države, ki nudijo za to eh, čišče eh, sto tisočim beguncem. In upamo lahko, da se bo Evropski parlament hitro odzval in pripravljena sem glasovati za proračun, ki bo zagotovil humane pogoje v begunskih taboričih in centrih. Hvala. Gospa Kiniči. Mikrofono. Mikrofon, prosim. Srečujemo se z humanitarno krizo. Ne vem, ali mikrofon deluje ali ne. Ja? Srečujemo se z humanitarno krizo, ki je povezana z priseljevanjem. Ukrepe, ki so so, ukrepi, ki so bili sprejeti, predstavljajo korak naprej, ampak zagotovo ne zadostujejo. Tukaj gre za otroke, za mladoletnike, za več kot 100 eh, eh, tisoče mladoletnih oseb eh, brez spremstva, ki so prišli v Evropsko unijo. Potrebno je storiti več za nje. Pri dodeljevanju azila jim je potrebno dati prednost, kot to določajo tudi odločitve Evropskega sodišča vse države članice Evropske unije morajo pomagati mladoletnim osebam brez spremstva, ki se eh, nahajajo na eh, njihovem območju. Poleg tega eh, pa mora biti naša prednost tudi združevanje družin. Potrebujemo ustrezen sistem za nadzor nad temi mladoletnimi begunci, zato da ne zaidejo v roke kriminalcem. Gospod Marijas. Hvala lepa. Situacija eh, stotin tisočev beguncev, ki so preplavili Grčijo in vzhodno Evropo, je eh, res. nekaj, kar eh, nas, nad čemer se moramo zamisliti in tu so Eh, ko gre za tako krizo, humanitarno krizo, ne gre zgolj za begunsko krizo, temveč tudi krizo evropejcev, tudi grkov, ki eh, so eh, zaradi ukrepov trojke in sporazuma in memoranduma o sporazumu vse siromašnejši in vse siromašnejši. Sedaj morajo sprejemati še stotine tisočev beguncev. Potem gre tu tudi za eh, izbris dolga in podobno in eh, na nek način pa Grčija postaja eh, socialno grubišče. Gospod Jakovčič, zagotovo je nedavni sestanek eh, Evropskega sveta pomenil korak naprej in vse čas begunske krize eh, Eh, pomeni, da je to dobro izhodišče za prizadevanje, da se premosti to situacijo. Ne moramo pa pobegniti pred dejstvom, da nas je situacija presenetila, nas dobila nepripravljena in pravzaprav se nam je zgodila, na to nismo bili pripravljeni in pokazale so se med nami velike razlike. Uh, in Evropska unija bi morala prevzeti v svetu veliko močnejšo ulogo. In naj poudarim, države nečlanice Zahodnega Balkana, kot so Srbija, nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija in tako dalje, eh, pa tudi Turčija, eh, Libanon eh, in Sirija. Vsi bi morali ponovno razmisliti o svojem položaju, kaj ti ta kriza bo še trajala visokgonos ukvarjali smo se s problemom beguncev in eh, priseljencev vendar to ni dovolj prav tako to ne poteka enako od eh, štiri pet eh, milijard, ki jih je sprejela komisija prejšnji teden, pa eh, naj bi Grčija dobila več kot 400 milijonov. Mogoče se to zdaj veliko na prvi pogled, vendar pomeni le eno petino vsega denarja. Grčija od začetka 2015 pa do sredine septembra je sprejela eh, več kot 300 tisoč ljudi. In v primerjavi z denarjem, ki je dodeljen, eh, torej eh, to ni sorazmerno, glede na to, da skozi Grčijo prihaja eh, dve tretjini teh ljudi, na voljo pa bo imela samo eno petino teh sredstev. To bi bilo potrebno spremeniti. Hvala. Hvala, predsedujoči. Ta begunska kriza dejansko postaja ena, eno najpomembnejših eh, vprašanj, vprašanj največjih razsežnosti in glede eh, tega eh, je potreben resen razmislek. In tu so tudi zahteve različnih držav, kot je naprimer Saudska Arabija. In In eh, eh, leta 1951 je že bila eh, podpisana konvencija o beguncih. Potem so tu različni centri UNHCR e za sprejetje do enega milijona ljudi. Zato uh, morajo predsedujoči države članice se soočiti s temi izzivi in bistvo je tudi, da države podpišajo to konvencijo, zato da bi lahko ustrezno situacijo ocenili. Hvala lepa. Gospod Obermajer. Hvala lepa. Govorimo o enem milijonu in pol beguncev letos. Nobenega ne, ne smemo se čuditi, če vsi predstavniki ljudi, torej od Timenovanca do Merklove in tako naprej, vabijo te ljudi. To bo seveda povzročilo zelo visoke stroške. Odprte meje pomenijo dodatne stroške. To pomeni manj denarja za revne v Evropi in manj denarja za socialne probleme, ki jih imamo v Evropi. Nekaj vam jamčim. Niženje socialnih standardov bo ogrozilo socialni mir tudi v bogatih državah Evrope. Zato mislim, da bi se morali upirati uvajanju islamizacije v Evropi. Hvala. Honorevole Marvaj. Gospa Morvaj a magyar kormányt lehet szeretni vagy nem szeretni de egy biztos. omenjali ste viktorja orbana in mađarsko no viktorja orbana in mađarsko morda lahko imate radi ali ne ampak nekaj je jasno gre za zelo velike številke zelo veliko beguncev prihaja orban in mađarska vlada govorijo o imenu milijonov Mačarov in tudi v imenu milijonov evropejcev želimo si, da bi obranili svojo državo in tudi Evropo. Morda se naši liberalni prijatelji spominjajo tudi tega, da smo to včasih imenovali demokracija. Tisti, ki odločajo, prej niso izhajali samo iz tega, kar je mogoče prebrati v tisku ali kar meni elita poslušali so tudi ljudi. In prej smo govorili tudi o svobodi mnenja. Naši prijatelji na Zahodu menijo, da je čisto logično, da je mogoče samo potihoma govoriti o tem problemu. Hvala. Sedaj pa dobi besedo prvi podpredsednik Evropske komisije, gospod Timmermans. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, samo eh, nekaj stvari v odziv na različne pripombe. Naj najprej jasno povem. Soočamo se z ogromno krizo. Jasno pa tudi je, da Evropa pa ne more, ne more sprejeti vseh beguncev tega sveta. Budimo si na jasnem. Drugič. Spoštovani, prosim, če se pomirite. Ci sono poslovnik predvideva pet prispevkov v okviru proste razprave. Vsaki skupini sem dal eno možnost več. Vaša skupina je tudi dobila priložnost, da poda svoje mnenje. Sedaj pa moramo nadaljevati. Besedo ima gospod Timmermans. Drugič. Prosim. Rekel sem ne, besedo ima podpredsednik Timmermans drugič humanitarna Eh, humanitarna situacija eh, zagotavlja ukrepanje se strani vseh držav članic Evropske unije, znotraj Evropske unije, zunaj Evropske unije. Temu parlamentu se zahvaljujem za njegovo vodilno vlogo in močno podporo eh, Evropski komisiji. To je pravi način naprej. Če bomo naredili to, Eh, kar smo se dogovorili, potem lahko dejansko pokažemo, da je Evropska unija sposobna to reševati in da to pokaže tudi svojim državljanom. Nadalje, v luči vaših pripomp Če, na primer, ne želite pomagati beguncev, temveč jih želite samo zavračati na mejah, potem prosim to povejte. Ne skušajte tega opravičevati s tem, da govorite, da begunci, ki prihajajo v Evropo, niso begunci. To je laž. Prosim, če ste vsaj toliko pokončni, poveste, da ne želite pomagati ljudem. Ne storite tega tako, da govorite, da niso begunci. 80 odstotkov ljudi, ki prihajajo v Grčijo danes, lahko klasificiramo kot begunce. To je današnja stvarnost. Of course, the rest jasno Begunsko krizo spremljajo tudi problemi, tega ne gre zanikati, potrebno se je z njimi ukvarjati, eh, moramo delovati mnogo hitrejši tudi pri eh, odzemanju prstnih odtisov, to narediti hitro, potem eh, tudi poslati posameznike uprave azilne oziroma jih razporediti med tistimi, ki so azilni, begunci, ki so zaprosili za azil in tako dalje na vsak način pa eh, ne narediti tako, da bodo enostavno izginili iz naših zaslonov. To prav gotovo ni pravi način reševanja krize. In še nekaj bi povedal v zaključku. Veliko je bilo tudi komentarjev na razmere na mačarskem. Danes zjutraj je komisija poslala pismo mačarskim oblastem in jih zaprosila za pojasnila v zvezi z več vprašanjem pri načinu, kako je obravnavala nadzor na meji in to situacijo za begunci eh, in pričakujemo njihov odgovor in potem nadaljne, nadaljno izmenjavo mnen. Eh, na ta način. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo svet, gospod Šmit gospod predsedujoči, vojni begunci in eh, ne gre za izbiro, enostavno izbire nimajo kot to, da odidejo, da bežijo. Eh, razseljene osebe pa naj bi ostale čim bliže svoji deželi in zato moramo nameniti glavno pomoč ravno v takih predeljih. Potrebno se je izogniti tudi temu, da bodo ti ljudje, ki so e, obupali, da trpijo še bolj, kajti že tako so vojne naredilo, naredile preveč žrtev. Naprimer, spraševati družinskega očeta, naprimer, ko pove, da so sprejeli vsa tveganja, da bi šli v Evropo, zato ker njihovi otroci dve leti niso mogli obiskovati šole. In gre za. Eh, tudi zanikanje dejstev, ki smo mu tudi eh, priča. Ali bi v takem primeru, naprimer, če vzamemo tega očeta, res čakali dve leti, preden so to naredili. Torej, ta humanitarna kriza, kot ste mnogi počrtali, pravzaprav nas poziva k spoštovanju vrednot, vrednot, ki eh, so nam eh, tako blizu. To zahteva sodelovanje na tem področju z Evropskim parlamentom pri iskanju ukrepov, pravi, eh, ustreznih ukrepov, ukrepov za soočanje s to krizo. In Evropska unija mora biti močna, učinkovita in na višini naloge, eh, katero, eh, pred katero smo. Evropa lahko obvlada to situacijo in to tudi bo, vendar pod pogojem, da bo solidarna. Hvala. Grazie, grazie. Najlepša hvala tem je razprava zaključena in prehajamo na glasovanje. Thank you, colleagues. Um, we will vote, but before we Hvala, kolegice in kolegi, glasovali bomo. Gospod Bozelije, izvolite, vi želite nekaj povedati. Oui, madame la présidente, merci. Gospa predsedujoča, hvala lepa. Prosil sem za besedo, kaj ti za nedeljo na ponedeljek je eh, jug Francije prizadela eh, strahotna poplava eh, pravih konec sveta. Ne gre samo za materialno škodo, približno 20 ljudi je umrlo, veliko je tudi pogrešanih. In zapro, zaprosil bi vas za trenutek mavka v znak so solidarnosti, ker bo tu eh, prisoten gospod Hollande. Eh, želel bi, da jutri izrazite Franciji in drugim, ki so bili eh, prizadeti, izrazite eh, svojo sočutje eh, zaradi ljudi, ki so v tej nesreči oziroma katastrofi umrli. Hvala lepa, da ste nas opozorili na to tragedijo. Povem vam lahko, da bo gospod predsednik o tem spregovoril jutri gospod Erikson, postopkovno vprašanje. Mislim, da obstaja problem na glasovalnem seznamu, gospa predsedujoča. Poročilo Gejer o skladu za prilagoditev globalizaciji. Za, odbor za proračun se je odločil, da ne sme poročevalec biti iz enakega volilnega okrožja kot prizadeto podjetje. Zato je to problematično. Prej smo imeli jasna pravila proti temu, danes morda to več ne velja. Vseeno pa mislim, da to ni ustrezen način za obravnavo. Predlagam, da to točko umaknemo ali pa da predsednik parlamenta po tem sestanku spregovori z ustreznim odborom, zato da do tega v prihodnosti ne bo več prišlo, kajti to neizogibno vodi do razprav o navskrižju interesov. Hvala. Hvala lepa. Ne vem, ali se želi gospod Gajer odzvati ali ne. Še eno postopkovno vprašanje. Izvolite. Postopkovno vprašanje? hvala lepa gospa predsedujoča ne skladnosti pri tem glasovanju ni prav nič eh, nezakonitega se ne dogaja tukaj prej smo govorili o tem da je to popolnoma zakonito kajti gre za državo članico in obravnavo težav v tej državi. Tako se mi približamo voljivcem. To se je zgodilo, drame ni, problema ni in prav tako ni nič nezakonitega. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Glasujemo. Prvo poročilo je poročilo